Zdaj pa samo še nekaj najav. Eh, strani sveta smo eh, sprejeli stališče iz prvega branja in tudi eh, stališče komisije. Naslov je zapisan v zapisniku. Trimesečni rok za parlament, da se opredeli, začne teči jutri 18. februarja 2011. Zapisnik tega zasedanja.